Hezké odpoledne, kolegové. Denní zasedání pokračuje. Spoštovani kolegi in kolegice, začenjamo z našim, oziroma nadaljujemo z našim zasedanjem. Gospod Rumeven Rueda, prosi za besedo, imate postopkovno zadevo, izvolite. Najlepša hvala. Gre samo za informacijo, ki sem jo ravno kar izvedel. Že nekaj tednov potekajo dogodki v Zahodni Sahari. 12 tisoč žensk in otrok je bilo izgnanih iz vasi in se naseljujejo v regiji Balahun. Gre za politično in, situalno, in socialno ter gospodarsko situacijo, ki je nevzdržna za ljudi v tej regiji. Danes opozarjam na tu zadevo, ker so se stvari ta konec tedna zaustrile in prosim, da parlament poda svoj odziv na te dogodke. Hvala. Thank you. We'll take it into account. Najlepša hvala, to bomo upoštevali, seveda pa ni šlo za postopkovno zadevo. Razmere v Zahodni Sahari in razmere v Maroku niso tisto, o čemer naj bi govorili danes popovdne, ampak smo si to zabeležili. Zapisnik včerajšnjega zasedanja in sprejeta besedila so na voljo ali ima kdo kakšen ogovor. Če ne, potem smatramo, da je zapisnik sprijet. Naslednja točka na dnevnem redu.